Uh, Pozdravljeni na tej delavnici, kar takoj bomo začeli. Najprej želim pozdraviti evropske poslance in tudi nacionalne poslance, pa tudi goste in vse ostale. Pozdravljeni na tej delavnici, ki je namenjena spolu in zdravstvenemu varstvu kakor smo slišali, se Evropa sooča z velikim pritokom beguncev in migrantov, ki bežijo pred oboroženimi konflikti, masivnimi poboji, preganjanjem in spolnim nasiljem. Najbolj ranljive so samske ženske, ki potujejo same, nosečnice in doječe matere, mladostnice in mladostniki brez spremstva, invalidi ter starejši. Veliko potreb bo treba nasloviti tekom njihove poti v centri za sprejemje, za sprejeme in medtem, ko čakajo na odločitev. Seveda je treba poskrbeti za pravice vseh ljudi ženske imajo tukaj še posebno potrebo in posebne pravice, zato je treba na to opozoriti. Ne želim vnaprej soditi o argumentih, ki jih bodo predstavili naši govorniki, zato bom kar takoj besedo dala prvi gosti in to je gospa Virginia Lambak, direktorica Evropskega instituta za enakost spolov, ta organizacija je pomagala pri organizaciji te delavnice in dobro prispevajo tudi k delu odbora za ženske v Evropskem parlamentu. Besedo pa dobite za tri minute. Izvolite. Eh, Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane evropske poslanke in poslance. To, čemu smo danes priča, nima precedenca. Evropske države članice so pod velikim pritiskom za to, da zagotovijo podporo vedno večjemu številu begunk in prosilk za azil, ki prečkajo meje v upanju po boljši prihodnosti. Nobena institucija, nobena država ni bila na to pripravljena. Mednarodne organizacije in prostovoljci v prvih bojnih črtah vedno znova poročajo o tem, da jim primankuje osnovnega materijala, prav tako pa si želijo več možnosti za zdravstveno varstvo. V tem kontekstu je jasno in vedno težje trditi, da ni mogoče storiti nič več. Migranti se odločijo za zelo tvegano pot in to ogroža prav vse. Njihove zdravstvene potrebe je treba čimprej rešiti. Zakaj moramo biti še posebej pozorni na ženske in dekleta? Prvič, zato, ker so pač ženske. Begunke in prosilke za azil so izpostavljene specifičnim zdravstvenim tveganjem, naprimer spolno nasilje, zapleti pri reproduktivnem zdravju in to seveda zahteva ustrezne storitve. Zato je treba prav tako priznati, da imajo dekleta in ženske posebne potrebe. V zadnjih časih smo videli, da je zelo veliko nosečnic med migrantkami in veliko od teh ženske izpostavljenih visokemu stresu. Tudi če so zdrave, se pojavlja tveganje, da bodo rodile prečasno ali celo umrle. Veliko je tudi novorojenčkov in to kaže, da je veliko doječih mater, zaradi česar se lahko pojavi nevarnost podhranjenosti. Veliko je mater, med begunkami in prosilkami za azil, zato je treba prilagoditi tudi centre za sprejem. Ena četrtina je bila otrok in žensk med begunci lani, letos pa kar 60 odstotkov. To so najbolj ranljivi posamezniki, ki si zaslužijo socialno zaščito in nego. To so tudi ženske, ki potujejo same, noseče in doječe matere, mladostnice, mladostnice brez spremstva, invalidke in starejše ženske. Naš podporni sistem mora biti prilagojen tako, da jim bomo pomagali. Dve strokovnjakini bosta še naprej poglobili naše znanje o tej temi da bomo videli, kakšne so potrebe po zdravstvenem varstvu na poti in po prihodu v Evropo. Podariti želim dva vidika, ki si zaslužita našo pozornost. Ženske in dekleta so izpostavljena spolnemu nasilju. Vedno več je dokazov, da so ženske in dekleta izpostavljene nasilju, vključno s spolnim nasiljem strani tihotapcev in kriminalcev. Natrpana območja, brez ločenih postelj, prh in stranišč, vodijo do tega, da je tveganje še večje. Deklice potrebujejo varna mesta v centrih za sprejem in tranzitnih centrih. Potrebujejo tudi prostore, kjer bodo lahko dojile in poskrbele za svojo higieno. Več žensk v zdravstvenem sistemu poklicov je potrebnih, tudi več ginekologin, zato da bomo lahko zagotovili nujno zdravstveno pomoč in tudi psihosocialne podporne storitve. Drugi vidik je lažji dostop do zdravstvenih storitev. Begunke pogosto ne morejo priti do osnovnih storitev, ko so v tranzitnih centrih ali centrih za sprejem, vključno z nujnim zdravstvenim varstvom. Prav tako ni jasnih podatkov, ni žensk tolmačk, zato ženske ne prosijo za pomoč, zato so še bolj izpostavljene trgovcem z ljudmi in drugimi in drugim oportunistom. Potrebujemo več žensk, zato da bomo zagotovili več podatkov o razpoložljivih storitvah, da bodo begunke in prosilke za azil poznale, vse, kar ime na voljo. Prav tako je treba zagotoviti zdravstvene preglede in zaupne intervjuje, zato da se bodo ženske počutile varne. To je samo nekaj primerov in nekaj potreb na področju zdravstvenega varstva. Po prihodu in namestitvi je treba zagotoviti tudi dolgoročno zdravstveno varstvo. To bo posebej velik izziv za naše zdravstvene sisteme, ko bomo pomagali Begunkam in prosilkam za azil. Migrantke se soočajo z večjimi izzivi pri dostopu do zdravstva, to je pa povezano z jezikovnimi, kulturnimi in strukturnimi ovirami, zaradi česar ne pridejo do ustrezne zdravstvene oskrbe. Naprimer, v določenih kulturnih okoljih je nesprejemljivo, da ženske zdravijo moški zdravniki. Ali to pomeni, da bodo ženske ostale zunaj zdravstvenih storitev? Prav tako moramo poskrbeti, da bodo ženske lahko nekje pustile otroke, da bodo lahko prišle do mesta za zdravstveno nego, to pomeni ustrezen javni prevoz in tako naprej. Na koncu je treba omeniti tudi, da določene begunke in prosilke za azil lahko nekoč postanejo nezakonite in zaradi tega bodo še teže dostopale do zdravja. Izivi so veliki in številni in upam, da bo današnja razprava pomagala opozoriti na nekatere praktične rešitve, ki bi lahko pozitivno vplivale na zdravje begunk in prosilk za azil. Hvala. So eh. Najlepša hvala, gospa Langbad. Zdaj pa bo besedo dobila naša druga gostja, gospa Hanna Bradbi, ki je profesorica na oddelku za sociologijo eh, na Univerzi v Psali na Švedskem. Raziskuje pa povezave med eh, raso, zdravstvom in etnično pripadnostjo, ukvarja se s socialno medicino, eh, objavlja raziskave tudi na spletu. Gospa Ambrad, bi besedo dobite za največ 10 minut. Izvolite. Uh, uh, thank you for the opportunity. Najlepša hvala, hvala, da vam lahko spregovorim. Govorila bom predvsem o uh, raziskavah, s katerimi se ukvarjamo v imenu Svetovne zdravstvene organizacije za regijo Evropo. In sicer je šlo za povezave med eh, politikami in raznimi posegi za izboljšanje zdravstvenega dostopa za begunce in prosilce za azil. No, nasprotju z eh, moralno in pravno zavezanostjo, eh, da se zagotovi zdravljenje za ženske, pa so raziskave zelo eh, fragmentirane na tem področju. Mm, kar se tiče definicije migrantov, eh, ni vse jasno, definicija je fragmentirana in eh, sicer gre za političen proces, ki določi, ali nekdo šteje za begunca ali za priseljenca, za nezakonitega priseljenca in tako naprej. In ta statut oziroma status se spreminja Mm, in to eh, dosti krat ni v eh, moči migrantov, da bi karkoli spremenili. Te stvari se spreminjajo tudi eh, iz države v državo. Na podlagi poročil nevladnih organizacij lahko jasno vidimo, da obstaja velika potreba po varstvu in negi za noseče ženske in matere. Veliko je tudi eh, mentalnih eh, eh, moten in stresa in to se je povečalo za zelo velik odstotek v preteklem letu. Z raziskavami ne moremo vsega izmeriti, tako da vseh dejstev sploh ne poznamo. No, v naših raziskavah se redno ukvarjamo tudi s problemi s komunikacijo in jezikom. O tem smo že nekaj slišali, to seveda preprečuje dostop, ampak ne gre samo za jezikovni problem. Gre tudi za vprašanje razumevanja, pričakovanj, negotovosti in tudi pomankanja zaupanja. Ne gre samo za to, da je treba zagotoviti eh, tolmačenje, zato da bo dostop boljši. Mm, pri raziskavah imamo zelo eh, malo eh, samih zgodb migrantov, bolj se osredotočamo oziroma izhajamo iz eh, pričevanj tistih oseb, ki delujejo z migranti, ki se ukvarjajo z njimi. Ko pa se pogovarjamo z migranti, vidimo, da si želijo Eh, izboljšanja splošne situacije, ne samo eh, naprimer določene vrste zdravil, antibiotikov in tako naprej. Imamo pravni okvir, ki ureja vprašanje migracij in zaradi tega pogosto pride do eh, problemov, kajti azilni postopki se razlikujejo in to ustvarja potem tudi zdravstvene težave. Potem imamo birokratske ovire, stroške, stroške socialnega zavarovanja in to vse ustvarja probleme na zdravstvenem področju. Kolegica bo eh, potem govorila o tem, ampak eh, travma preden eh, ljudje pridejo v Evropo je vir vseh težav. Travma pa se pokaže potem šele po prihodu. Ustvarjena pa je prej. Rekli smo, da so ženske še posebej ranljive za to vrstne težave. E, to vemo iz e, naših raziskovalnih e, dokazov. In zdravje pogosto ni visoko na prednostni listi. Ljudje najprej omenjajo stanovanja, hrano in tako naprej. Potem to, da se družina združi, da so zaščiteni pred diskriminacijo potem, da dobijo delo, ki, eh, pri katerem ne bodo stigmatizirani. Vse to so njihove želje. In mislim, da lahko stvari spremenimo, če bo več agencij delalo skupaj in če bomo imeli točke na enem mestu, kjer bodo eh, zbrani tudi zdravstveni delavci, ki bodo skrbeli za eh, ženske in za migrante na splošno. Mm, torej več bo eh, migrantov, več eh, bodo hodili na te točke, če bodo tam vsi na voljo in če jim ne bo treba prej opraviti številnih postopkov, ki zelo dolgo trajajo. Če me vprašate, katere so nujne potrebe, niste me vprašali, ampak vseeno jih bom imenovala. Na vrhu seznama eh, je odprava pravnih ovir za dostop do zdravja, potem uh, oskrba nosečih žensk in mater, ne glede na njihov status, potem izboljšana komunikacija in tolmačenje, uh, dokumentacija za pacijente, tako da jim ne bo treba vse čas razlagati svojega primera, uh, vsekakor njihove psihološke potrebe. Uh, Na njihove psihološke potrebe vpliva tudi travma, uh, potem pa je treba se osredotočiti predvsem na ranljive skupine, da se izognemo stigmatizaciji. Te ženske so uh, zelo odporne, odločne in ne zaznamo vedno njihovih potreb pri običajnih postopkih. Ne, o tem govorimo kot o migracijski eh, krizi, ki naj bi se nekega dne končala. Eh, velik del bo morda res eh, končan, ampak mobilnost bo ostala z nami in bo spremljala našo družbo tudi še v naslednjih letih in desetletjih. Najlepša hvala. So much, hvala, gospod Bradby. Nadaljevali bomo. Zdaj bom besedo dala tretji eh, strokovnjakini, ki predstavlja zelo pomembno nevladno organizacijo. Ta je zelo dejavna pri zaščiti eh, zdravstva za begunce in migrante. Gotovo nam bo podala dobro pričevanje, dobro predstavila delo te organizacije. To je gospa Montaldo in besedo dobi za pet minut. Izvolite you. I had some slides just to show you some picture, but maybe there was. Ja, rada bi vam pokazala nekaj slik, pripravila sem namreč prosojnice, ki eh, bi vam jih rada pokazala, ampak očitno imamo tehnične težave. No, well, I, I, I um, want to introduce my ismo. No, bom podala svoj kratek govor. Uh, meni se je zelo čudno, da ste me imenovali strokovnjakinja. E, sama delam na terenu, pogosto v Italiji, Grči in Srbiji. Mm, zdaj zadnje čase predvsem v Grči in z vami bom delila to, kar mi vidimo tam vsak dan. E, rada bi tudi, da slišite glas ljudi, s katerimi se ukvarjamo vsak dan. In prosim, če lahko pokažete naslednjo prosojnico. 2015 eh, smo v Grči in Srbiji opravili 100 tisoč eh, posvetov in tukaj lahko vidite, eh, s kakšnimi pacijenti se srečujemo pri posvetih na Siciliji in pa na Balkanski poti. 20 odstotkov naših zdravstvenih posvetov je z ženskami, okrog 8 eh, do 9 odstotkov eh, teh žensk je nosečih. Še en pomemben eh, podatek, mladi brez spremstva in 3 odstotki od teh mladih je deklic. To je nov podatek iz leta 2015 in tukaj govorimo o pravih eh, mladoletnih brez spremstva. To so zelo mlade deklice, stare 12-13 let, ne tik pred polnoletnostjo. To so eh, torej naši podatki, eh, s takimi ljudmi se srečujemo. Ni to slika vseh migrantov, ampak na nek način pa odraža sestavo beguncev in priseljencev. Naslednja prosojnica, prosim. Mi za nje želimo zagotoviti zdravstveno varstvo, ker smo zdravstvena organizacija. Želimo nuditi podporo in eh, po potrebi jih potem napotimo tudi v bolnišnico. Zdravstvo eh, pa tukaj obsega veliko več kot to, da ljudem damo tablete. Kot je omenila kolegica, eh, je treba zagotoviti tudi kulturne posrednike, komunikacijo tudi kulturni posredniki so na nek, na nek način terapeuti, kajti oseba se potem počuti sprejeta, lahko govori svoj jezik. In eh, to je del našega celostnega pristopa do ljudi. Ko je potrebno, te ljudi napotimo v bolnišnico, o tem bom spregovorila malo kasneje. Večina ljudi zavrača hospitalizacijo. In uh, To zato, ker pravna situacija eh, teh ljudi predstavlja oviro za nje, da bi poiskali pomoč in pa zdravstveno varstvo v bolnišnici. Naslednja prosojnica, prosim. Zelo dobro poznamo travme, s katerimi se ti ljudje soočajo, zato menimo, da je pri našem delu zelo pomembno, da vključimo ne samo zdravnike in medicinske sestre, ter kulturne posrednike, ampak tudi eh, psihologe. Ti ljudje tudi lahko nudijo oporo beguncem. Eh, ljudje so pogosto eh, pod hudim pritiskom, mudi se jim. Imamo pa tudi psihološko prvo pomoč s kratico PFA vendar mogoče to ime ni najprimernejše, ker ne gre za psihološko obravnavo, ampak gre za dejavnosti, s katerimi skušamo zmanjšati akutni stres tistega trenutka. Vemo, da ne bomo rešili psiholoških težav teh eh, ljudi eh, zaradi vseh travm, ki jih imajo. Mm, to bo pomembno vprašanje potem v ciljni državi, kamor bodo prišli, ampak mi želimo nuditi beguncem in migrantom, predvsem tisto takojšno nujno pomoč. Zelo dobro vemo, da potrebe teh ljudi niso samo zdravstvene narave. Tudi, če je ta vidik pomemben, pa za e, begunce to ni prioriteta. Predno zanje je, da dobijo neko zatočišče, še posebej zdaj po zimi in pa, da si zagotovijo pravni status. Mi se želimo prilagoditi temu eh, položaju. Eh, Poleg zdravniške pomoči zagotavljamo torej tudi eh, zatočišča, tudi nastanitev. To ni bilo vedno lahko. V Grčiji, Srbiji je dostikrat prišlo do hipotermije, torej podhladitev pri teh eh, ljudeh. Potem eh, zagotavljamo tudi obleke, higijenske pripomočke, odeje, včasih hrano, prevoz na določenih lokacijah želimo jim torej zagotoviti nek um, celovit, uh, svežen vseh potrebščin, ki jih potrebujejo. Nimamo pa mandata, da bi zagotavljali uh, vso to pomoč. Uh, Izvali smo tudi uh, operacije iskanja in reševanja na morju, v sredozemlju pa tudi vse več v Egejskem morju. Vse več ljudi umira, In eh, v Egejskem morju je to še bolj šokantno morda, kaj ti ljudje vidijo Turčijo eh, na drugi strani, pa vendarle morajo na to pot. In tudi, če obstaja kopenska meja v Grčiji ali če obstajajo druge alternative, eh, ki pravno niso tako gotove, se torej ljudje zaradi tega odločajo za pot v Grčijo po tej poti. Eh, poleg tega je potrebno zagotoviti tudi pravne zastopnike, treba je govoriti o tem, eh, ta eh, kriza zaradi človeških dejavnikov je namreč res nespremljiva. No, tukaj se osredotočamo malo bolj na ženske, one so še posebno ranljiva skupina in med našimi posveti smo ugotovili, da večina žensk pride zaradi dihalnih težav, potem zaradi eh, eh, želočnih eh, in črvesnih moten veliko tudi zaradi nasilja v izvorni državi ali pa med potjo proti Evropi in celo v Evropi. Več kot polovica tega nasilja izvajajo organi Eh, ki so institucionalizirani. Potem je tudi veliko kroničnih bolezni, tudi zaradi starosti ljudi. To so bolezni, s katerimi se v prejšnjih letih, 2014 in prej, nismo toliko srečevali. Veliko je zdaj eh, mm, bolnikov in bolnic, ki trpijo zaradi diabetesa, zaradi kardiovaskularnih eh, bolezni in tako naprej in vsaj za mesec ali dva jim skušamo eh, zagotoviti zdravljenje v upanju, da bodo potem eh, zdravljenje prejemali še naprej v ciljni državi. Eh, zagotoviti želimo tudi zdravniška potrdila, s čimer jim naj bi olajšali dostop do zdravstvenih struktur v ciljni državi. Vendar pa nismo prepričani o tem, kaj ti tudi ciljna država ni neka Eh, čudežna dežela, kjer bo za nje v celoti poskrbljeno. Veliko je tudi drugih simptomov, sama tega ne imenujem rada eh, duševno zdravje, ampak eh, normalno je, da pri vseh travmah med našimi ženskami doživljamo tudi simptome depresije, tesnobe, PTSD in tako naprej torej zagotovimo jim želimo, eh, zagotoviti jim želimo kratkoročno eh, podporo in pomoč in potem upamo, da eh, se bo zdravljenje nadaljevalo. Med ženskami jih je okrog 10 odstotkov nosečih, eh, nekatere rodijo na poti. Eh, po naših izkušnjah se je to eh, do zdaj dobro okončevalo, vendar pa je zelo zaskrbljujoče, da te ženske ne dobijo vedno vstopa v državo. Sama sem bila na meji med eh, Grčijo in Srbijo. Mm, po noči sem se znašla na tej meji ženska, ki je bila sedem mesecev eh, noseča, je imela hude težave in predlagali smo. Uh, hospitalizacijo, ženska pa je to zavrnila. Eh, rekla je, da je njena prva prioriteta ta, da nadaljuje pot, eh, potovati je želela svojo skupino in iti čez mejo, preden so jo zaprli. Mm, sama sem večkrat potem še pomislila na njo in na njenega otroka, kaj se je zgodilo z njima. Vendar pa je ona samo ena izmed mnogih mnogih takih, ki v hudih, eh, hudi situaciji zavrnejo eh, vstop v bolnišnico. No, zdaj pa naj zaključim. Eh, res verjamemo, da ti ljudje potrebujejo oskrbo in sicer ne na podlagi nacionalnosti, ampak na podlagi individualnih potreb po zdravstvenem varstvu. Veliko je težav, s katerimi se soočajo, hude travme so doživeli imajo pa tudi oteževalne okoliščine zaradi same poti, eh, kjer nimajo eh, hrane, eh, nimajo bivališča, prizadeto je njihovo dostojanstvo. Pa še ena zgodba v Idomeniju, sem srečala otroka, sedemletno deklico iz Irana v kaosu v Idomeniju, se je eh, znašla tam, mama mi je pokazala njen uh, zdravstveni uh, certifikat, uh, hude težave s srcem je imela in potrebovala je presaditev, imela je vso, vsa zdravniška potrdila. Sama sem pregledala to dokumentacijo in sem prosila za njeno varstvo. Odgovor pa je bil ne, zato ker je ta deklica prihajala iz Irana. Eh, ta deklica torej eh, ni imela druge izbire, kot da eh, svoje življenje zaupati hotapcem, upanju, da ji bo to rešilo življenje. Zame in za vse nas je to nespremljivo. Ti ljudje potrebujejo zaščito. Ne samo zato, ker so begunci, ampak zato, ker so zelo uh, ranljivi uh, ljudje, ki potrebujejo pomoč. No, pa še zadnja prosojnica, kjer dobro vidite, kaj zagovarjamo. E, mi zagovarjamo varen prehod, e, ne gre samo za reševanje, iskanje, za to, da se v Egejsko more pošle več čovnov, ampak da se zagotovi varne in pravne, zakonite poti v Evropo. Kot je bilo rečeno, nihče ne bo tvegal življenja za pot v Evropo, če bi imel drugo alternativo nikoli se ne bomo naveličali eh, eh, tega ponavljati, ampak zdaj je to že frustrirajoče, kajti vaš čas govorimo isto in se stvari ne spremenijo oziroma se spremenjajo še na slabše. Mm, ljudje res trpijo v idomeniju, na tisoče ljudi pride vsak dan, zdaj smo pri 13 tisoč ljudeh, eh, ki tam ustrajajo brez strehe nad glavo v dežju in snegu. Hvala. Now the co-chair is transferring. Hvala, gospod Montaldo. In zdaj bo soporočevalka, sopredsednica nekaj povedala. Hvala lepa predsednici AIG za vodne besede in hvala tudi strokovnjakinjam, ki so danes tukaj. Zdaj imate besedo vi. Prijavile so se že ženske in tudi moški. Marta Martari z Mačarske dobi prva besedo.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 ukrepi, ki smo jih izvali v preteklosti, zdaj ne delujejo več. Eh, migracije imajo številne socialne, sanitarne učinke. 2015 eh, je prišlo več kot 150 tisoč eh, prosilcev za azil. In večina prosilcev za azil potem ne počaka na eh, postopke, na obravnavo njihovih prošen, tudi ne na zdravniške preglede. Mačarska vlada je izvedla vse potrebne ukrepe za to, da bi eh, zagotovila zdravstveno varstvo za eh, te ljudi. Obstajajo specifične skupine, ženske, mladoletni, otroci, ki so ranljivi njim je treba zagotoviti še posebno varstvo zaradi posebnih potreb, ki jih imajo. Obstajajo kulturne eh, razlike med njimi. Migrant, migrantke pogosto ne sprejemajo pomoči eh, strani moških zdravnikov. Zato moramo biti še posebej občutljivi pri zdravljenju njihovih bolezni. 20,5 odstotkov odstotkov eh, žensk je bilo deležnih eh, zdravstvenega varstva v lanskem letu. Tisti imigranti, ki so vložili eh, zahteve, tisti pa niso bili vsi upravičeni do pomoči če se zagotovi eh, tem ljudem zdravstvena pomoč, eh, pa je ta enaka kot za mačarske eh, državljane. Večina migrantov je večinoma mladih. 31 let je njihova poprečna starost, veliko je kroničnih bolezni, 16 odstotkov med migranti potrebuje zdravstveno pomoč. migrantke, torej ženske begunke in posilke za azil so uh, pa še posebej radljive. Lahko prosim zaključite, prekinja predsedujoča. Potrebujemo eh, zdravstveni sistem, ki bo prijazen do migrantov, ki jim bo tudi zagotavljal vse ustrezne informacije. v prihodnje bomo morali še bolje poskrbeti za migrantke. Ena tretjina priseljencev v svetu eh, je žensk eh, in ta odsotek se še povečuje. Potrebujemo več informacij za nje eh, in pa tudi informacije o raznih nevarnostih in negativnih posledicah. Hvala lepa. Izkoristite čas tudi zato, da zastavljate vprašanja našim strokovnjakinjam zelo pomembno je, da jim zastavimo torej nekaj vprašanj. Lepo prosim, da pazite tudi na čas. Pošteno je, da tudi drugi lahko pridejo do besede, a je še dolga ne naslednja. Öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren bir alanda bizleri bile Hvala. E, želim se organizatorjem zahvaliti za to pomembno srečanje. Zahvaljujem se odboru za ženske zadeve in za pravice žensk. Vsem želim e, srečen dan žena, že kar danes. V Turčiji od leta 2011 eh, sprejemamo migrante, veliko jih je prišlo iz Sirije. Konflikt eh, tam traja že od leta 2011 in Turčija je ena od držav, ki eh, je sprejela največje breme in pa največjo odgovornost za ljudi, ki prihajajo iz te države. Veliko je sirskih in iranskih eh, in iraških beguncev. Eh, Turčija je največja eh, gostiteljica za te begunce. Večina sirskih beguncev je nameščenih pri nas. Od 19,5 milijonov beguncev v svetu jih kar 3 milijone živi v Turčiji. In eh, to v finančnem pogledu predstavlja veliko breme za eh, Turčijo. Več kot 10 milijard dolarjev je turška vlada že porabila za ta namen. Eh, ranljivi del družbe so predvsem starejši ženske in otroci in veliko takih ljudi je tudi v Turčiji nekaj je eh, problemov, ki izhajajo iz razlik med spoloma, ampak eh, ženske eh, so ponavadi tiste, ki skrbijo za gospodinstvo, ki nosijo odgovornost za družbena vprašanja. Ženske se zdaj pogosto uporablja tudi kot vojno orožje. Težko se ženske prilagodijo vojni situaciji težje kot moški. In kar se tiče Turčije, lahko rečem, da je to ena naših najuspešnejših eh, politik, predvsem zdravstvena politika je zelo uspešna. Upam, da eh, bo današnje srečanje tudi prispevalo k koristni izmenjavi eh, mnen. Danes se osredotočamo predvsem na zdravstvena vprašanja. Mi od eh, turške vlade eh, zahtevamo naj zagotovi enakovreden enak dostop do zdravstvenega varstva za vse prosilce za azil in migrante, za vse begunce. Naj povem še naslednje. Lahko vam zagotovim, da eh, beguncem zagotavljamo enake storitve kot turškim državljanom. Če imam še čas, bi lahko še kaj povedala. Sicer pa hvala. Hvala lepa. Gospa Jeni, upam, da sem pravilno izgovorila vaše ime. Izvolite. Letting... Zahvaljujem se organizatorjem za organizacijo tega pomembnega dogodka. Ženske in deklice, begunke, ki prosijo za azil v Evropi, upajo, da bodo tukaj spoštovane njihove pravice. Vendar pa obstajajo določene države EU, kjer eh, reproduktivne pravice, eh, pravice do zdravstvenega varstva in tako naprej, kjer se te pravice kršijo. Litva še nima eh, urejene zakonodaje na tem področju, na področju reproduktivnega zdravja in tako naprej. In mislim, da bi morali bolj povdariti tudi ženski vidik in pa ženske pravice tudi znotraj Evropske skupnosti. E, vse bolj se krepijo e, e, protimigracijske tendence v številnih državah, krepi se sovraštvo in to moramo preprečiti. Hvala. Hvala lepa. Dorin Masej je naslednja. Thank you for inviting me to this hvala lepa, da ste me povabili na to zelo pomembno konferenco. Nekaj želim povedati, imam pa tudi vprašanje. Zavedamo se, da so ženske središče v številnih družinah in obravnava žensk se potem odraža tudi na njihovih otrocih. Begunke in prosilke za azil so izpostavljene nasilju, spolnemu nasilju, podhranjenosti, fizični fizičnim in drugim stresom in tudi njihovi otroci so potem pričal samo temu. Nekdo je rekel, da je malo zgodb beguncev samih. Zdi se mi škoda, da je tako. Na podlagi raziskav vemo, da imajo ženske zelo kompleksne potrebe, tudi po psihološki potrebi. Pri integraciji v novo družbo bodo ženske potrebovale tudi jezikovno pomoč. Zaposlovanje bo zelo pomembno. V Združenem kraljestvu so begunke še posebej izpostavljene brezposobnosti. Otroci pa seveda potem se učijo na osnovi slabih ali pozitivnih izkušenj. Zgornji dom v Združenem kraljestvu, kjer sedim tudi samo, je začel s preiskavo o mladoletnikih brez spremstva. Ampak kaj je mladoletnik? To je lahko deček ali punca 17 let. Ampak to so že dejansko mladostniki, morda bi morali to biti mlajši otroci. Slišati moramo te mlajše otroke. Ali ima kdo kakšno možnost, da bi slišali izkušnje teh otrok? Če je tako, potem bi z veseljem izvedeli več. Hvala. Hvala, mislim, da ste spregovorili o zelo pomembni temi. Ani, Alina Dejala iz Albanije je naslednja.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 ima 60 tisoč beguncev, 20 odstotkov so ženske. Leto 2015 je bilo v Albaniji leto beguncev. Albanska vlada pa zanika ta problem. Pravijo, da je to problem meje med Albanijo in Grčijo. Albanija trpi zaradi konflikta v Siriji. Obstajajo problemi tudi v Albaniji, kaj ti ženske v Albaniji prav tako trpijo. Ali menite, da je problem z begunci še slabši zaradi slabe uprave in pomankanja zaposlovanja, na primer? Ženske so še bolj občutljive v smislu družine in otrok. Trpijo, pa vseeno se podajo na pot v druge države, da bi poiskale zaščito in azil. Zdravstvene storitve so ključnega pomena, kajti begunke se spustijo v to kalvarijo, da dosežejo Evropo, na poti pa veliko trpijo trpijo tudi zaradi depresije in različnih travm. Poiskati moramo načine, da bomo odstranili birokracijo in ovire, zato da bomo zdravstvene storitve zagotavljali pravočasno. V perspektivi spolov potrebujemo več podpore Evropske komisije, zato da bi dejansko ustrezno zaščitili ženske ki so najbolj ranljive. Ženske so najbolj ranljiva skupina med begunci. Birokracijo je treba zmanjšati, kolikor se le da, zato da bodo ženske sprejete v državah, kamor si želijo iti. Hvala Evropski uniji za podporo, ki jo nudi albanskim prosilcem za azil in beguncem. Vem, da je to izziv za našo državo. Razmere v Albaniji je treba spremeniti, zato da bodo Albanci menili, da lahko ostanejo doma. Hvala. Zdaj pa Kordana Sobol z Hrvaške. Hvala lepa, predsedavajoča, poštovane kolege. Hvala lepa. Gospod predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, torej prihajam iz Hrvaške, ki je ena izmed držav na tako imenovani balkanski poti. Srečujemo se z velikim eh, valom eh, priseljencev in od septembra pa do konca leta 2015 je eh, preko hrvaškega ozemlja šlo 550 tisoč beguncev in migrantov in od tega jih je bilo 20 odstotkov eh, žensk, ko govorimo o polnoletnih osebah, ko pa govorimo o otrokih, je eh, deklic nekaj več kot 40 odstotkov. Hrvaška je pokazala, kako eh, sprejeti toliko ljudi. Hrvaška je bila zgolj tranzitna država, eh, ni bila tudi ciljna država, kjer bi eh, te osebe prosile za azil. 22 moških je zaprosilo za azil in dve eh, ženski. Zagotovili smo jim zdravstveno pomoč, soočili pa smo se s problemom zavračanja zdravljenja v bolnišnici kajti to je pomenilo uh, ločitev od skupine, od družine. Po drugi strani pa so poudarjali tudi, da uh, bi ta čas raje uporabili za pot v ciljno državo. Torej, eh, v prihodnosti moramo razmišljati o tem, in o tem je bilo danes tudi govora, da ko bodo ti begunci enkrat eh, nastanjeni, bodo imeli eh, zdravstvene eh, težave, še prav posebej, ko govorimo o psiholoških posledicah in eh, mogoče bi se morali na to osredotočiti. Najlepša hvala. Dank, ein apel, dass... Hvala lepa. Poziv, da se torej pravo delo šele začne kasneje. Silki Enge naslednja, izvolite. Eh, gracije, eh. Najlepša hvala. Hvala lepa eh, tudi za organizacijo tega dogodka z tako eh, veliko udeležbo. Jaz bom spregovorila kasneje eh, na eh, skupni seji, ko bom predstavila poročilo o globalnem pristopu k eh, migracijam in azilu. Še prav posebno pozornost posvečamo pri tem vlogi žensk. Zdaj pa bi vas rada opozorila na uh, temo uh, dostopa do zdravstvenih storitev. Jaz sem okulistka, torej ukvarjala sem se tudi z zdravniško pomočjo uh, ženskam. In danes, če želimo pomagati ženskam in če jim želimo zagotoviti predvsem zdravstveno pomoč eh, in tukaj mislim predvsem eh, na pomoč pri psiholoških težavah, se moramo zavedati, da so te eh, ženske bile pogosto žrtve nasilja. Telo ženske se uporablja na vse mogoče načine čeprav posebej pri begu eh, iz eh, države, namreč eh, uporabljajo jih kot neke vrste valuto za plačilo. In to vpliva seveda tudi na njihovo psihološko zdravje. In temu moramo posvetiti več pozornosti. Potem pa eh, so tukaj še eh, otroci eh, žensk, ki so bile posiljene. To so nezaželjeni otroci. In e, zato se moramo posvetiti tudi temu, posvetiti se moramo ženskam, pa tudi otrokom. Hvala lepa. Pet minut še imamo, dokler se ne bodo vrnile druge udeleženke. Zato lepo prosim, da se omejite celo na eno minuto. Ulrike Hiller je naslednja. Minuto torej. Hvala, tudi sama se zahvaljujem za to konferenco in za to pomembno poročilo. Opozoriti pa želim na troje. Prvič imam konkretno vprašanje, kaj menite o ponovni naselitvi kajti program ponovne naselitve z UNHCR-jem predstavlja številne priložnosti za veliko žensk, zato da bi bile zaščitene, ne pa da bi morale sprejeti to nevarno pot. In še nekaj, kar je vedno bolj pomembno, gre za združevanje družin, ali obstajajo možnosti tudi pri tem, še posebej za, mošk, za ženske in otroke, je treba poskrbeti, da bi lahko prišle hitreje v Evropo, da bi bili na varnem. V Nemčiji je tako, da najprej pridajo moški. V Nemčiji imamo razpravo o pravici do združevanja družin. In še zadnje, čisto na kratko, razlogi za beg vojna v Siriji je res nevzdržna in v gibanju žensk je gibanje za mir bilo vedno zelo pomembno. Morda bi lahko to bolj izpostavili kot eh, evropske vrednote, morda ne danes, ampak nekoč, zato da bi si bolj prizadevali za mir, torej da bi povedali, da mir potrebujemo, zato ker. Se prav zaradi tega soočamo z to neuzdržno situacijo. Hvala. Naslednja je gospa Mafro Nikola. Izvolite. Hristoboli. E, ime potem Kipro in Kipros. Hvala lepa. Prihajam z Cipra. Cipr zaenkrat ni cilj beguncev zaradi geografske lege, ampak eh, dobro vemo, kaj pomeni biti begunec na Cipru. Vemo, kako se ljudje počutijo. Prva potreba ljudi, ko zapuščajo svojo domovino, ni, da bi imeli lepše življenje, ampak da se bi počutili varne. To je pomemben vidik. Ženske in otroci so vedno prve žrtve. Oni izgubijo svojo identiteto, svojo urednoto, svoje dostojanstvo. Zato bi morali razmisliti o tem, kako se človek počuti, če mora stati v vrsti, da dobi košček kruha in odejo, samo zato, da lahko preživi in da lahko preživijo njegovi otroci. Kako se tak človek počuti? slaba obravnava teh ljudi in to vključuje psihološko, psihično, spolno slabo obravnavo, je nekaj, kar je prisotno vsak dan. Mi poskušamo blažiti te razmere, še posebej pozorni pa moramo biti na psihološko plat. Nekdo, ki je begunec, tega ne bo nikdar pozabil. In to je vprašanje tudi. Namreč, na Cipru, dobro poznamo situacijo. Ženske, naprimer, zanosijo po posilstvu. Kaj se s temi ženskami zgodi? Ali imate možnost zagotoviti, da te ženske lahko splavijo, če tako želijo, ali morajo donositi otroka in vsi vemo, kakšne so posledice tega na Cipru smo takrat uvedli poseben zakon za splave v tem primeru. Hvala lepa, hvala za te informacije. Lepo je tudi videti, da ima Cipr jasno pravno mnenje v zvezi s tem. Klaudete bodi Gigi. Izvolite. It's Bodi Gigi, but it's okay. Bodi Gigi je, ampak v redu. Dobro jutro. Prihajam z Malte in morda veste, da je moja država že dolgo časa kot, znana kot država prihoda, zdaj smo pa bili nekaj časa država prehoda, v zadnjem času pa smo država, v katero begunci sicer pridejo, pa tukaj ne želijo ostati. Danes smo v Evropi pričali čemu, če se v smo se v moji državi že navadili. Veliko bi se lahko naučili iz realnosti moje države in Italije. Grčija še naprej sprejema zelo veliko število beguncev. Imam nekaj vprašanj. Prvič, kaj počnemo na področju držav izvora teh eh, beguncev, žensk in otrok? Mislim, da ne počnemo dovolj. Vedno poskušamo samo zakrpati problem, ko se pojavi. Mislim, da se moramo bolj posvečati državam izvora. Sirija je kompleksna zadeva, ampak pri drugih državah bi lahko storili več. Še nekaj. Junija 2014 sem se odeležila konference za preprečevanje spolnega nasilja v konfliktih v Londonu. Veliko stvari smo tam slišali, podpisali smo tudi mednarodni protokol za zaščito žensk pred spolnim nasiljem v konfliktih. Nekdo je to že omenil, gre za zelo pomemben element. Če so ženske noseče na čovnu, se moramo vprašati, ali so želele zanositi, kje je prišlo do nosečnosti ali je to morda neka vrsta vozovnica za to, da bi tudi moški prišli na naš kontinent. Hvala lepa. Mislim, da si zaslužimo odgovore na ta vprašanja. Hvala lepa. Gospa Čekreci je zadnja iz Albanije. Ist die Dame nicht mehr im Imram. Je gospa morda zapustila dvorano? Ne, tukaj sem. Kakor moja druga kolegica iz Albanije, bom predstavila situacijo albanskih begunk. To so torej begunke, ki zapustijo Albanijo. 20 odstotkov beguncev ki zapustijo Albanijo, so ženske in otroci. Ženske so izpostavljene travmi. Ena od oblik travme je pomankanje zdravstvenih storitev. Evropska unija mora pomagati tem ženskam, zato da odstranimo ovire, zato da jim omogočimo, da obiščejo ambulante, da se jim zagotovi zdravstvena pomoč. Številne ženske so Albanijo zapustile na vseče in potrebovali so zdravstveno oskrbo na poti. Zato je treba poskrbeti, da bo Evropska unija zagotovila zdravstveno oskrbo za te ženske. Pred kratkim je bilo tako, da so albanski moški zapuščali državo kot begunci, svoje družine pa so pustili v Albaniji. Mislim, da bi morali zagotoviti več možnosti za njih da se združijo s svojimi družinami. Prosimo za podporo Evropske unije, da odpravi birokracijo in izboljša postopke na tem področju. Najlepša hvala. Številne se ste spregovorile. Hvala, hvala za to. Imela sem nehvaležno nalogo, da vam vedno jemljem besedo, opravičujem se za to. To ni povezano s tem, da vam ne bi pustili povedati, kar želite, ampak pač želeli smo poskrbeti, da bi čim več ljudi dobilo besedo. Ob 11. bomo začeli plenarno zasedanje. Do takrat pa lahko pred urati spijete skodelico kave. Lepo pa prosim, da ste ob 11. spet tukaj. V zvezi z vprašanji, ki ste jih zastavili strokovnjakinja, pa mislim, da je najbolje, da se oglasite na predsedniškem odru in z njimi spregovorite na štiri oči. Vseeno pa mislim, da smo se zelo veliko naučili in upam, da bomo veliko novega izvedeli tudi na plenarnem delu današnje konference. Hvala.